po um, odstopu Martina eh, Šulca je na voljo njegov eh, sedež eh, in v skladu s poslovnikom smo o tem obvestili pristojne nacionalne